med začetku včerajšnjega sestanka, nobenega ugovora ni bilo v 24-urnem roku in skladno z pravilom 105 odstavkom 6 smo priporočilo sprejeli in to priporočilo bo objavljeno s prejetimi besedili jutri v sredo 17. decembra 2014. Prav tako bi želela obvestiti parlament, da skladno s pravilom 231.